z našim sestankom. Prva točka gre za vprašanje za ustni odgovor. Načelo subsidijarnosti in ozeveralnosti socialnih javnih služb v Evropski uniji. E, začeli bomo razpravo najprej s poročevalcem in sicer gospod Olbricht dve minuti. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Ja chciałbym Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas opozorim na eno dejstvo. In sicer, da ustno vprašanje, kot smo ga oblikovali, smo pripravili zato, ker je Evropska komisija eh, sprejela konkretno odločbo. To je odločba, ki govori o tem, kdo je upravičen do socialnih stanovanj na nizozemskem. Zaradi tega vprašanja eh, smo se v Evropskem parlamentu zelo poglobljeno o tem pogovarjali, ker bo to imelo izjemne socialne posledice. Zavedati se moramo, da v različnih državah eh, članice Evropske unije obstajajo različne opredelitve, eh, kar zadeva socialna stanovanja. To so socialna stanovanja, ki jih opredeljujemo kot storitve splošnega pomena. Kot sem že omenil, obstajajo različna merila, različne opredelitve pojmov, glede na to, kdo je upravičen do teh socialnih stanovanj in kdo je tisti, ki je pristojen za dodeljevanje leteh. Nekatera javna organa, nekateri javni organi ali pa včasih tudi zasebni organi so odgovorni za omenjeno vprašanje. Tota razprava o javnih stanovanjih je ravno tako zelo pomembna, če se sprašujemo, kdo je tisti, ki je upravičen do sredstev iz strukturnih skladov. Ravno zato me zanima naslednje. Ali komisija meni, da bi morali imeti enotno opredelitev socialnih stanovanj na ravni Evropske unije? Potem pa me zanima, ali bi tukaj morali upoštevati ista načela, ki bi veljala na ravni Evropske unije. Ali pa denimo komisija pripravila konkretno mejo, kar zadeva dohodek in eh, to smo že naredili na nizozemskem. To nedvomno ni usklajeno z načelom subsidijarnosti, ki pa velja na ravni Evropske unije. Ja ja Hvala lepa, gospa Rüle, tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se sklicujem na izjavo za tisk, ki ga je 19. decembra 2009 pripravila Evropska komisija. Tukaj pa se je navezala na konkretno odločbo komisije, ki eh, govori o nizozemskih socialnih stanovanjih. To bom tudi prebrala. To je konkreten citat, ki pravi, da odločba komisije potrjuje politiko ki pravzaprav omogoča državam članicam, da imajo določen manevrski prostor, kar zadeva storitve splošnega pomena in dodeljevanje socialnih stanovanj. To je konkreten citat. Sprašujem pa naslednje. Kaj je eh, s to izjavo Evropske komisije? Kako je to usklajeno z dejstvi, ki pravi, da odločba komisije naj bi tudi omenila, eh, da je nizozemska omenila konkretno mejo, kar zadeva dohodek? Ali je to v pristojnosti Evropske komisije in kaj je potem z načelom sorazmernosti in plagojenosti. Potem pa me zanima tudi ena zadeva in sicer, kaj je z formalno odločbo komisije, ki je pravzaprav govorila o socialni mešanici, ki je nujna. In rekli ste tudi, da ne boste zagotovili certifikacije. Po drugi strani pa ste govorili o desetih odstotkih in to mejo 33 tisoč evrov. Rekli ste, da če bi imeli več kot 10 odstotkov, če bi se presegla ta meja od 33 eh, tisoč evrov, potem bi nekdo dobil socialna stanovanja, ampak eh, da bi potem zagotovili nekakšno kompenzacijo. Tako da to so pravzaprav zelo toga pravila, kar zadeva to vprašanje in kar zadeva socialno stanovanje. Zato se sprašujem, kako je pravzaprav to prilagojeno z načelom subsidijarnosti in eh, pravico države članice, da pravzaprav eh, sama opredeli ta manevrski prostor. To ste tudi vi rekli v izjavi za tisk, ko ste govorili o merilih in pogojih za socialna stanovanja, govorili pa ste tudi o ostalih univerzalnih socialnih javnih storitev sočnega pomena. Hvala lepa, gospa eh, Rule. Tretja avtorica je gospa Kas. Tekst dve minuti. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Uh, E, sedaj se obračam tudi na e, komisijo glez za to sporočilo e, nizozemski, kjer komisija odloča in pravi, da je treba upoštevati tudi pravila konkurenčnosti tu gre za vprašanja socialnih stanovanj in tu bi potrebovali restriktivno opredelitev tudi eh, socialnih javnih eh, storitev. Torej, mi vemo, da ima to vse socialni značaj. Komisija tudi pravi, da je treba stvari opredeliti in sicer v sodelovanju z um, defavoriziranimi socialnimi skupinami. In dejstvo je, da eh, je eh, socialnih eh, stanovanj v zadostnem številu in samo 10 odstotkov stanovanj lahko namenijo drugim socialnim skupinam, vendar kljub samo na podlagi socialnih načel in eh, pod določenimi pogoji. In socialna stanovanja in socialne javne storitve morajo izpolnjevati tudi pogoj mešanice. To zahteva tudi nizozemski zakonodajalec. In moje vprašanje je naslednje. Na podlagi česa, katerega člena v pogodbi postavlja komisija pod vprašaj um, socialni značaj teh javnih storitev in eh, na podlagi česa želi eh, ponovno uh, opredeliti uh, dodelitev stanovanj in podobno. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Andor, komisar, ki bo govoril v imenu komisije. Spoštovana gospa predsedujoča, tri konkretna vprašanja sem dobil in sicer, ali komisija meni, da bi moralo biti v Evropski uniji samo eno opredelitev socialnih stanovanj imeti, potem eh, drugič, eh, kaj je z načelom subsidijarnosti in eh, kaj je za to diskretijsko pravico pri opredovanju ciljne skupine za socialna stanovanja. Preden odgovorim na to vprašanje, pa naj rečem, da je komisija zelo zavezana na čelu socialnih stanovanj. To je bistvenega pomena za socialne politike v Evropski uniji. Najprej odgovorim na prvo in drugo vprašanje. Tukaj bom zelo jasen. Evropska komisija pravzaprav nima enotne definicije, kar zdeva socialna stanovanja na Evropski uniji. Pravzaprav popolnosti upoštevamo načelo subsidijarnosti in eh, cenjeni kolegi so opozorili na odločbo komisije 2005-842. Ta govori o državnih pomočeh in socialnih javnih storitvah. Ta zagotavlja pravno varnost pri zagotavljanju omenjenih storitev in ravno tako odpravljamo javna bremena za tiste, ki za tiste organe, ki to financirajo. Skladno s to odločbo moramo izpolnjevati določena merila, kot so opredeljena v odločbi komisije. In imamo prednostno obravnavo in imamo tudi eh, določene zneske, kot so opredeljeni. Skladno s to odločbo to izuzetje upoštevamo takrat, ko je socialno stanovanje opredeljeno kot eh, storitev splošnega pomena na ravni države članice. Torej vsaka država članica mora opredeliti, eh, kaj je s temi socialnimi stanovanji, tukaj upoštevajo svoje tradicije, kulture in splošna pravila. Dovolite mi tudi, da omenim sporočilo komisije iz leta 2006 oziroma 2007. Tu zelo jasno opredeljujemo pristojnosti držav članic in govorimo tudi o diskrecijskih pravicah, kar zadeva socialne splošne javne storitve splošnega pomena. To smo govorili tudi zelo dobro in podrobno v protokolu o storitvah splošnega pomena. Ampak socialno stanovanje, kot eh, definicija že sama pove, ni pravzaprav stanovanje, ki bi ga lahko splošno opredelili, ampak upoštevamo socialna merila. Zato imamo uvodno izjavo v odločbi komisije iz leta 2005, kjer eh, govorimo o prikrajšanih državljanih oziroma skupinah eh, z manj socialnimi ugodnostmi, ki si zaradi omejitev plačilne sposobnosti niso sposobne najti stanovanje po tržnih pogojih. Zato morajo države članice opredeliti te ciljne skupine, ki so upravičene do socialnih stanovanj. Tako imamo transparenten način dodeljevanja teh stanovanj in upoštevamo tiste, tiste, ki imajo največje potrebe in bi lahko bili izključeni. Države članice imajo ustrezan manevrski prostor, tako da opredelijo ciljne skupine, imajo manevrski prostor in upoštevajo sistem pri delovanju socialnih stanovanj. Komisija pa je tukaj omejena. Pravzaprav moramo upoštevati eh, samo, ali se te eh, napake opredelijo oziroma ali je lahko prišlo do določenih pomankljivosti. Decembra 2009 eh, je komisija sprejela odločbo, kar zadeva socialna stanovanja na nizozemskem. Tukaj smo upoštevali 34 20. člen listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Tukaj smo govorili o socialnih stanovanjih, o pomoči za vse tiste kategorije ljudi, ki nimajo dovolj dohodkov. Zelo jasna opredelitev socialnih stanovanj pa nam tudi omogoča, da eh, države, državne pomoči ne moremo eh, nameniti v ta namen oziroma da tukaj upoštevamo samo socialne javne storitve splošnega pomena. Potem drugo vprašanje, univerzalna pravica do stanovanja. Kot sem že rekel, na splošno stanovanje ni isto kot socialno stanovanje. Tukaj imamo zelo jasna merila, kar zadeva dodelevanje. Upoštevati moramo določene pogoje in eh, to je pravzaprav v korist upravičencev, kar pomeni, da dobro in namensko uporabljamo javna sredstva. Sedaj pa še tretje vprašanje. Spoštovani poslanci so me spraševali, zakaj pravzaprav tukaj upoštevamo gospodinstva, katerih dohodek ne presega 33 tisoč evrov dovolite mi, da sem tudi tukaj zelo jasen. Pravzaprav nimamo te zgornje meje, ki bi jo določili na ravni Evropske unije in bi eh, ta skupina imela dostop do socialnih stanovanj. To velja samo za eno državo članico, torej konkretno nizozemsko. To je bil del sprememb, ki smo jih uvedli, to so storile nizozemske oblasti, tako da bi nacionalna socialna stanovanja prilagodili eh, državnim pomočem in konkretnim evropskim pravilom. Nizozemske oblasti so tako opredelile ciljne skupine, ki so upravičene do socialnih stanovanj na nizozemskem. Evropska komisija ni opredelila, da bi prišlo do določenih napak oziroma pomankljivosti, kar zdaj pa socialna stanovanja, zato smo to schemo nizozemske tudi potrdili. Naj omenim, da ciljna skupina, kot so jo opredelili nizozemci, je res eh, zelo široka. 43 odstotkov nizozemskega prebivalstva je vključeno v omenjen odstotek. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj bom dala besedam predstavnikom političnih skupin. Najprej v imenu ELS-a gospod eh, Van Listeroj, dve minuti. Ja, Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Ja, prišlo je do krize in eh, sedaj se pogovarjamo o tem, kako bomo zagotovili eh, trajnostno in eh, vzdržno družbo, kako lahko zagotovimo trajnostno gospodarsko rast. Sedaj pa govorimo o pomankljivosti, bi nekateri rekli, ampak mislim, da je pravzaprav to osrednjega pomena, ko govorimo o tem, ali ima prebivalstvo pravico do socialnih stanovanj. To je pravzaprav zelo potrebno, ker pravzaprav banke so ravno tiste, ki govorijo o teh zadevah. V letu 2005 smo sprejeli to odločbo, sedaj pa so se se razmere spremenile in eh, številni ljudje imajo konkretne težave. Tako da 33 tisoč evrov, to je ta zgornja meja, kot se je takrat opredeljevala. Mislim, da bi bilo dobro, da bi razmislili o tem, eh, da je to eh, potrdil tudi nizozemski zgornji dom. Ampak vseeno se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi imeli 40 tisoč evrov zgornjo mejo na nizozemskem. Tako da To mislim, da bi bilo dobro predeliti. Kaj pa mislim sam? Ukrepi, ki naj bi jih eh, sprejeli, so po mojem mnenju takšni, da niso zadostni. 10 odstotkov eh, ni dovolj ko sem bil sam študent, eh, sem pravzaprav imel eh, velike težave. Lahko sem si pa privoščal eh, določeno stanovanje in potem sem se tudi preselil. Tako da ta prožnost, lahko povem, da je to bistvenega pomena. Zato se mi zdi, da bi bilo res dobro, da bi pravzaprav ne bi razvodenili to mejo in pravzaprav načela subsidijarnosti, torej možnost države članice, da ima sama možnost, da upošteva to široko predelitev temu pa mislim, da tukaj nismo zadostili. Mislim, da bi bilo dobro, da bi napisali konkretno rezolucijo. Namreč, eh, da bi rekli, da je to splošna pristojnost, splošna odgovornost. Toda ta razpon eh, držav članic, mislim, da smo to eh, preveč omejili in mislim, da bo to negativno vplivalo na tiste, ki so prvičeni socialnih stanovanj. Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov. Dobi besedo gospa Gephardt za eno minuto. Komisar. Gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Sedaj pravzaprav poslušam to razpravo in opazila sem, da vlada velika mera negotovosti. Namreč o tem, kaj je s pravicami, kako naj bi se uporabile na tem področju. Gospod Andor, tudi vi ste rekli, da nimamo evropskih predpisov na tem področju, da bi rekli 33 tisoč evrov je ta nekakšna meja. Uh, Naš nizozemski poslanec eh, pa je rekel, da obstaja ta zgornja meja, da se je opredelila, da obstajajo določeni razponi in eh, morda smo se tudi bali, če naj ne bi imeli te zgornje meje, potem bo Evropska komisija vstopila v igro in bo rekla, počakajte trenutek, eh, opredeliti morate zelo jasna merila na tem področju. Tako da ta negotovost, po mojem mnenju, je ravno tista, ki nam povzroča velike težave tudi na ravni držav članic. Namreč gre za to, da morajo oni sprejeti konkretne odločitve ampak eh, to je nekakšna dobrina, ki je nujna, ki je potrebna za naše ljudi in eh, socialna stanovanja so tukaj bistvenega pomena. Namreč eh, gre za tiste ljudi, ki nimajo dohodka, ki jim ne moremo zagotoviti ta prost pretok, kot bi si želeli. Zato še enkrat ponavljam, je res zelo pomembno, da imamo določen pravni okvir, da imamo pravno varnost, da imamo jasne pravila, tako da vemo, kaj je tukaj možno. Jasno pa moramo tudi reči, kaj s temi storitvami splošnega gospodarskega pomena. Da so to res tiste storitve, kjer upoštevamo socialno prikrajšane državljane. Države članice na lokalni ravni odločajo, to je ta univerzalnost, splošnost socialnih javnih storitev. Ja, dve minuti imam na voljo. Torej, še enkrat ponavljam, gre za univerzalne socialne javne storitve in poskrbeti moramo tudi za to, da so te storitve dostopne za vse ljudi. Ravno zato se mi zdi, da je nujno, da o tem razmislimo. In vem, da v odboru za zaposlovanje smo o teh zadevah eh, razmišljali in smo rekli, da bi morali imeti pravzaprav nekakšen pravni okvir, da bi zaščitili socialne javne storitve, da je to bistvenega pomena. To zahtevamo od Evropske komisije in mislim, da je res eh, zelo dobro, če bi prišli od tega pravnega okvira. Hvala lepa, gospa. Gepardno. Po mojem seznamu ste imeli minuto in pol. V vsakem primeru ste izkoristili več kot dve minuti. Gospa uh, Durant v imenu zelenih, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj govorite o pravni podlagi. To je seveda zelo pomembno, vendar treba se je zavedati, da stanovanja, zlasti socialna stanovanja, ne predstavljajo neko dobrino, kot so vse druge, neko aktivnost, kot so druge. E, socialna stanovanja so več kot samo stanovanje. To so stanovanja za tiste, ki imajo malo dohodkov in ki jih potrebujejo. E, seveda tu želimo neko mešanico, hkrati pa seveda želimo da so vključene te osebe, ki živijo v socialnih stanovanjih, v svoja mesta in tu je treba tudi marsikaj eh, storiti z eh, stanovalci, treba je pač upoštevati različne eh, generacije, ki tu živijo v teh um, predeljih in treba je seveda še upoštevati eh, zakonodajo o socialnih javnih storitvah in mislim, da je slab eh, signal, če pravzaprav omejujemo eh, dostop do socialnih stanovanj in tukaj imamo mejo 33 tisoč evrov, pomislimo tudi na to, da so družine lahko zelo različne, samohranilci, starejši prebivalci in podobno. E, in e, tu potrebujemo večjo fleksibilnost in subsidijarnost je tu potrebna za to, da zagotovimo ustrezne projekte v teh e, četrtih. Ja, ena lepto, krati ste. Sedaj pa gospod Ljujarik za eno minuto. Prosim, spoštujte svoj čas. Eh, gospa predsedujoča, gospod komisar, pravite, da komisija posveča veliko pozornosti in pripisuje velik pomen socialnim stanovanjem. Tu gre za eh, temeljno pravico, ki se ne izvaja v naših državah članicah. To je pravzaprav črn madež v našem modelu Evropske unije. In eh, ko smo vam zastavili to vprašanje, ste navedli to, kar komisija vedno navaja niste pa povedali, da uh, vaša uh, komisija uh, pri uh, razlagi prava uh, upošteva tudi uh, pravila konkurenčnosti, tudi za dostop do teh stanovanj. Leta 2005 je Evropska komisija opredelila socialna stanovanja naj citiram, eh, kot stanovanja, ki so eh, namenjena prikrajšanim ranljivim skupinam in eh, tu seveda obstaja nevarnost getiziranja in preprečevanja mešanic in eh, potrebujemo novo okvirno direktivo, ki bi bila eh, pozitivna, vendar bojim se, da bo načelo konkurenčnosti treba spremeniti na tem področju, čeprav je to zapisano v pogodbi. Bojim se, da bo izjava Barosa, ki jo je potrdil Ekofin danes, prispeval k temu, da se zmanjšujejo izdatki za socialna stanovanja in eh, da bo pač Evropa delala na tej novi podlagi. Eh, opravi, žal mi je, ampak eh, govorili ste predolgo in to gre na račun vaših kolegov. Eh, lahko prosite svojo politično skupino, da vam dodeli več časa. Sedaj grem na seznam preostalih govornikov. Še enkrat vas prosim, da spoštujete čas za govor, eh, ker moramo končati pravočasno. Gospod eh, Engel, dve minuti. Gospa predsedujoča, želim se pridružiti Izabel Duron, ki je upravičeno povedala, da socialna stanovanja niso neka komercialna dobrina, ni nekaj, za kar bi veljala pravila konkurenčnosti, eh, kot je to pač na drugih področjih. Tu gre tudi za vprašanje državnih pomoči. Kako naj eh, ne bi na področju socialnih eh, stanovanj hkrati bili tudi na področju socialnih pomoči tu država pomaga, ker pač ve, da je potrebno pomagati. Tu ne gre za vprašanja konkurenčnosti, ki bi bila ogrožena. Jaz lahko govorim samo na podlagi svojih eh, nacionalnih izkušenj. Torej, socialna, socialna stanovanja se pojavljajo v različnih okoliščinah in Evropa evropske institucije eh, ne smejo biti pristojne za opredelitev socialnih stanovanj, ne smejo opredeljevati eh, upravičenost do socialnih stanovanj. Dejstvo je, da obstajajo celo lokalne razlike in vse je odvisno tudi od razvoja družine. Pomislimo na nekoga, eh, ki je živel v držini in potem živel v manjši držini. Eh, torej, tu imamo eh, tudi spreminjajočo se družino v teku življenja in ne moramo pravzaprav dodeliti stanovanje po določenih kriterijih, naslednji dan pa že umakniti to dovoljenje. Torej, še enkrat bo treba preveriti to vprašanje in mislim, da nam evropejcem ne smete usiljevati pravil, ki niso fleksibilna. Hvala lepa. Torej, eh, hvala lepa. Gospod De Rosa, minuto in pol, prosim. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Sem poročevalec odbora za zaposlovanje, ki govori o prihodnosti storitev splošnega pomena. S tem ustnim vprašanjem želimo ozvedeti od Evropske komisije, kako bo pravzaprav rešila to problematiko pri zagotavljanju socialnih stanovanj za evropske državljane. Žal moram ugotoviti, da Evropski komisar ni podal konkretnih predlogov s tem v zvezi, ampak je samo opravičeval, zakaj imamo obstoječi sistem. Evropska komisija nikakor ne želi zadostiti tem izzivom, da imamo pravno varnost, da imamo jasna pravna pravila na ravni držav članic. To velja predvsem za socialne javne storitve in tukaj imamo nove potrebe. Ni dovolj, da imamo samo varnostno mrežo za naše državljane, ko obstaja velika potreba, ampak da imamo trden socialni okvir, ki pravzaprav služi vsem državljanom. Izobraževanje, stanovanja, to so storitve, ki jih moramo zagotoviti za vse, ne pa samo, da to prepustimo eh, samo trgom. Zagotoviti moramo enakost, ampak eh, trg tukaj ne more zadovoljivo odigrati te vloge. Gre eh, pravzaprav za storitve, ki presegajo samo dobičkonosni okvir in tukaj bilanca stanja ne zadostuje. Zato potrebujemo trdo pravno podlago za sodobno gospodarstvo. Gre pa za pravno neustreznost na nacionalni in tudi lokalni ravni, ko govorimo o socialnih javnih storitvah. In eh, to ne bomo moglo več eh, trajati dal časa, zato se moramo odzvati. Koni, ja, eh, zio leptaba. Gospa Okoni, dve minuti. Madame le président. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, drage kolegice, gospod komisar, najprej trditev ne smemo imeti pristojnosti skupnosti na socialnem področju. In odločbe, ki jih tu omenjamo, pa predvidevajo tudi neko pristojnost eh, na področju socialnih eh, stanovanj. Eh, torej v krizi je vprašanje socialnih stanovanj in dostopa do njih eh, veliko vprašanje. Prosim, da dajte tudi nekaj človečnosti temu vprašanju in ne gledati vsega na tehnokratski način. Socialna stanovanja so nujno potrebna za vključevanje v družbo, za tiste, ki pač dobijo socialno stanovanje. Eh, komisija nadzoruje državne pomoči eh, in eh, nadzor na tem področju je sporen. Mi poznamo pravzaprav v tem krogu nadzora sicer sredino, ne vemo pa, kakšen je obseg. Mi se sprašujemo, kakšna je pravna vrednost te opredelitve, kako naj bi veljala za vse države članice. Vprašanje je dosti bolj splošne narave in sicer, kje se ustavlja in začenja pristojnost skupnosti pri organizaciji socialnih javnih storitev. Ta mm, vprašanja so zelo pomembno, pomembna tu gre za univerzalnost in za dostop do uh, socialnih javnih storitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospod Simon, minuto in pol. Gospa predsedajoča, kolegice in kolegi, povsod v Evropi eh, se mesta in občine borijo z problemi. Posod poskušajo to reševati na ta način, da zapostavljene črtrti in ljudi, ki tam živijo, bolj vključujejo v običajno življenje preostalega dela mesta. Eh, če pa želimo postaviti kriterije za socialno gradnjo, kot o tem govori komisija, eh, torej kriterije, nekateri kolegi so rekli, da naj bi to mogo izključilo eksplicitno mešanje, potem se to zoprestavlja vsem prizadevanjem, eh, ki že desetletja zaposlujejo odgovorne na lokalnem nivoju. Eh, in tu pa poznamo tudi inicijativo Urban na ravni skupnosti Urban 2 merila, po katerih bi spodbujali socialno gradno stanovanj, ne bi smela biti omejiti eh, omejena samo na to, eh, da bi samo tisti najbolj zapostavljeni lahko bili deležni subvencije v okviru socialne stanovanske gradnje, potem s tem preprečujem tisto nujno potrebno mešanje prebivalstva v zapostavljenih četrtih. To bo prispevalo k večji socialni izključenosti ravno teh skupin in to bo še eh, povečalo probleme v naših mestih. Eh, široka definicija in široko tolmačenje načela subsidijarnosti je tukaj nujno potrebno in hvaležni bi bil komisiji, če bi do tega zauzela stavlišče. Hvala. Ja, Gospod Zeller, dve minuti. Ja, eh, hvala, gospa predsedujoča. gre za globalno vprašanje. Po načelu eh, subsidijarnosti in univerzalnosti govorimo eh, o socialni gradni. Na eh, primeru nizozemske se to vprašanje eh, sedaj postavlja v ospredje. Eh, to ni posamezni primer. Eh, Eh, že leta dolgo predstavniki najemnikov domnevajo, da evropska konkurenčna usmeritev ogroža oziroma omejuje gradno socialnih stanovanj v Evropi. Eh, po temeljih potrebah eh, po hrani in obleki je tudi potreba po stanovanju temeljna človekova. Pravica stanovanja je socialno dobro in preprečevanje um, tega, da ljudje nimajo stanovanje, pravzaprav družbena naloga. E, države morajo upoštevati blagostanje državljank in državljanov in spodbujati e, gradnjo stanovanj. Eh, in omogočiti oziroma podpirati eh, gradno stanovanje odvisno od eh, njihovega dohodka. Po pristopu mnogih vzhodno in jugovzhodnih evropskih držav poznamo kar nekaj takih primerov. Tam obstaja potreba po primerjavi struktur spodbujanja stanovanske gradne v državah članicah. Zaradi načina privatizacije eh, stanovanj v mnogih vzhodnih in jugovzhodnih eh, državah in zlasti zaradi ugotovljenega pomankanja stanovanskega prostora se je Evropski parlament odzval in dal na voljo strukturna sredstva za gradno stanovanj v teh eh, deželah. Eh, kljub temu pa stanovanska politika še vedno ostaja odziv na vsakokratne nacionalne, regionalne, lokale danosti. Skratka, gre za klasičen primer področja eh, subsidijarnosti, zato ni potrebno neko supranacionalno eh, urejevanje. In eh, v tem primeru je mogoče tržne zakonitosti le omejeno uporabljati. Hvala. Denam si laptop. Gospa Regner, minuto in pol, prosim, spoštujte čas. Ja, komisar. Hvala, gospa predsedujoča. Dober večer, gospod komisar. Eh, socialne storitve, storitve splošnega pomena eh, so priča velikim spremembam, eh, zlasti zaradi nacionalnih varčevalnih svežnjev. Mi v Evropski uniji smo soočeni z velikimi nenakostmi na tem področju, zlasti v času negotovosti, v času gospodarske krize. Eh, strahov glede prihodnosti, so potrebni socialni stabilizatori bolj kot kdajkoli prej. V mojem domačem mestu na Dunaju eh, velja eh, temeljna ideja stanovanske gradnje v tem, da je treba ustvariti dosegljiva stanovanja za veliko količino državljanov in da se to ne omeji samo na tiste manj favorizirane prikrajšane državljane. Eh, in eh, načelo oziroma pravica eh, občinske samouprave mora biti, da sama definirajo socialno gradno in storitve splošnega pomena. Kakorkoli že, potrebna je pravna jasnost v Evropski uniji, potrebujemo pravni instrument na ravni Evropske unije, ki bi ustrezno definiral in zajel storitve socialnega pomena. Hvala gospa kelly dve minuti prosim ja, eh, eh, najprej bi se komisarju zahvalil za to da je razložil marsikaj eh, rečeno je bilo tudi da je stanovanje nujnost za vsakogar in zlasti seveda tudi v državi blaginje je to potrebno potrebujemo streho nad glavo to je pravica in to je nekaj za kar mora človek poskrbeti sam ali pa preko eh, vladnih agencij in drugih državnih institucij. Eh, tu se seveda zastavlja vprašanje, eh, koliko naj se država umešava v pridobivanje stanovanja. Pri nas doma smo imeli naprimer davčne spodbude, in eh, Včasih eh, tudi te določbe niso bile dovolj stroge, kajti eh, dajali so dovoljenja za gradnjo na poplavnih področjih, kjer ljudje ne bi smeli stanovati. Potem so tudi graditeljem dajali posojila, ki jih niso mogli vračati. In zaradi vsega tega je tudi prišlo do krize, v kateri smo. Tu se zastavlja zelo veliko vprašanje. Eh, glede tega, kako naj se država umešava v to področje. Zagotavljanje socialnih stanovanj naj bi bilo odvisno od eh, dohodka, vendar je to kljub samo preveč preskriptivno in ni smiselno za večino ljudi treba je na vprašanje gledati širše in sicer treba je dati neke smernice za dodeljevanje socialnih stanovanj. Ne smemo biti preveč eh, preskriptivni, kar zadeva dohodek in podobno. To ni smiselno. Hvala lepa.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 Din păcate astăzi... Eh, hvala lepa. Torej, socialna stanovanja so tudi del socialnih eh, javnih eh, storitev, torej vendar žal je brezposelnost med mladimi v Evropski uniji zelo visoka, 20 odstotkov in v skladu s zakonodajo se štirje odstotki Evropskega regionalnega sklada lahko uporabijo za izgradnjo socialnih stanovanj in tudi za zagotavljanje energetske varčnosti stavb. Eh, Prišla pa je seveda do gospodarske krize in eh, situacija družin se slabša eh, v Evropi in brezposelnost med mladimi nas zelo skrbi. In zaradi tega, gospod komisar, vas prosim, da nam pomagate in v naslednjem programskem obdobju poskrbite, da se bo ta odstotek eh, v skladu dvignil in sicer na 15 eh, odstotkov. Treba je zagotoviti socialna stanovanja mladim in starejšim. Eh, socialne javne storitve so zelo pomembne za zaščito in vključevanje vseh državljanov v družbi. Pomembno je, da so te storitve dostopne za vse državljane. To mora biti dejstvo v celotne Evropske unije in zaradi tega tudi prosimo komisijo naj pripravi okvirno direktivo, ki bo tudi povedala, kakšni so eh, minimalni pogoji in eh, to naj velja za vse evropske državljane in tu potrebujemo transparentnost. Hvala lepa, gospod Tikao. Sedaj pa gospod Koreja de Campos, ena minuta. Gospa predsedojoča, gospod eh, komisar. Eh, gradna socialnih stanovanj je ekonomska storitev eh, splošnega pomena, ima pozitivne vplive na celotno družbo. Po protokolu 26 k Lizbonski pogodbi morajo eh, nacionalne, regionalne in lokalne oblasti organizirati te storitve in jih razpisovati. Zato je nerazumljivo, Eh, da je ta ciljna skupina tako močno omejena na osebe oziroma družine za prihodko manj kot 33 tisoč evrov. Eh, tu gre za definicijo za revščino, ki je samo finan, finančna in ki ne upošteva razlik med 27 državami članicami. Eh, to je samo kriterij plačilne sposobnosti, solventnosti. Eh, imamo pa tudi kulturna, socialna vprašanja, ki so pomembna. Eh, gre naprimer za to, da nekdo eh, živi v nekem kraju, ker nima daleč do delovnega mesta. Gre za mobilnost v evropskem prostoru in mislim, da moramo iziti iz te krize. In, uh, Eh, paziti moramo na to, da bo migracija večja. E, imamo ekonomske manjšine, kulturne, etnične manjšine, ki jih moramo integrirati. Boriti se moramo zopr geotizacijo. E, ustvariti je potrebno ustrezno ravnovesje. E, komisija. E, je ja, na laptopu, rakalo. Thank you, Eh, eh, torej Vsi vemo, kako pomembne so socialne storitve, njihova dostopnost in kakšna je vloga lokalnih in regionalnih skupnosti. E, vprašanje socialnih stanovanj je zelo pomembno za ljudi z majhnim dohodkom in zaradi krize je tudi zelo veliko e, brezposelnih, ki potrebujejo socialna stanovanja. Kar nekaj držav članic uporablja različne standarde, e, ko določajo kriterije za socialna stanovanja. To je seveda razumljivo, eh, ker so ekonomske in socialne situacije zelo različne od države do države. Za eh, dostop do eh, univerzalnih storitev je potrebno opredeliti splošna načela in tudi določiti nek višji um, mejni znesek za dohodek na ravni Evropske unije. Treba je torej upoštevati seveda tudi gospodarske in socialne razlike. Eh, hvala lepa. Dragi kolegi in drage kolegice, sedaj prehajamo na postopek HDI. Gospod Nikolesko, za eno minuto, prosim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 Eh, vaše besede v zvezi s tem problemom. Eh, mislim, da ne smemo imeti samo ene opredelitve teh eh, stanovanj. To ne bi bilo izvedljivo, kaj ti življenski standard se zelo razlikuje od države do države. In rad bi tudi nekoliko presegel sam okvir tega vprašanja. Mislim, da je treba kljub samo imeti jasne standarde naprimer pri uporabi novih pravil za um, socialna stanovanja za marginalizirane skupnosti. Februarja eh, v razpravi eh, smo o tem že govorili, gospa Tikav je to tudi omenjala in dobro bi bilo, če bi povišali razpoložljiva sredstva. Hvala lepa. Besedo. Ima gospod Tardan ena minuta. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Tudi kot drugi. se eh, želim tudi jaz osredotočiti eh, na določena vprašanja in sicer v naših regijah tudi eh, razmišljamo o preprečevanju oblikovanja geta v določenih četrteh, potrebujemo mešanice in ni prav, da komisija preprečuje državam zagotavljanje ustrežne mešanice prebivalstva in eh, ne smejo biti stanovanja eh, na voljo samo eni skupini. Določeno eh, število stanovanj mora biti na voljo seveda prikraj, najbolj prikrajšanim, vendar določena druga stanovanja pa tudi na voljo drugim skupinam zaradi tega, da se zagotovi mešanje prebivalstva in to naj določa regija in ne komisija. gospa figueredo ena minuta. Obrigada, signora presidente. Hvala, gospa predsedojoča. Vsi vemo, da je pravica do stanovanja temeljna pravica in države članice Unije imajo zato dožnost da dajo na voljo socialna stanovanja vsem tistim, ki jih eh, potrebujejo. Eh, ta hip smo v globoki socialni krizi. Vedno več ljudi in družin je močno zadolženih in ki ne eh, zmorejo plačevati stroškov za stanovanja in druge dobrine. Eh, tistim, ki nimajo na voljo eh, dovolj virov, moramo nuditi podporo eh, za to, da bodo lahko imeli stanovanje za ustreznimi pripadajočimi storitvami. Države članice morajo za to biti sposobne uporabiti državna sredstva, za gradnjo stanovanj, za to, da lahko zagotovijo ljudem te temeljne pravice, za to, da nehajo z socialno neenakostjo in da um, vključujejo ljudi v družbo. Komisija mora tudi na tem področju vedeti nad tem, da ne krši načela subsidiarnosti eh, in da hkrati braniti socialne pravice. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Zaborska, eno minuto. Gospa predsednica, gospod komisar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 potem je prišlo eh, do izjeme, tukaj smo opredelili socialna stanovanja. In eh, to sedaj ni usklajeno z evropsko definicijo. Lahko povem, eh, da je sedaj to popolni pristojnosti lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti in eh, gre za sposobnost lokalnih oblasti, eh, da bi rešili te težave. Gre za organe, ki najbolje poznajo problematiko v lokalnem okolju in to je pravzaprav najboljša možna rešitev za pomembne rešitve. Hvala lepa. Gospod Olešnak, eno minuto. Šanovni panjstvo, koležanki in koledzi, panje komisažu. Otuž... Gospa predsedojoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Eh, tu zelo jasno vidimo, da imamo praviti s problemom, ki ima eh, različen pomen v različnih državah. Na Polskem, na primer, obstajajo številne regije, eh, kjer je mnogo ljudi brez stanovanj zaradi nizkih dohodkov. In za te ljudi morajo poskrbeti lokalne teritorijalne skupnosti. Občine jim morajo pomagati, jih morajo podpirati brez eh, dodatnih eh, sredstev, eh, ki bi jih občine za to zbrale. Brez javne pomoči bi bila podpora teh ljudi praktično nemogoča. Razmišljati moramo o tem, kako bi se v prihodne lahko ob skupni definiciji potrudili ustvariti dodatna sredstva za regionalne skupnosti, Eh, ki lahko delujejo na področju stano, socialne stanovanske gradnje. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili. In gospod Andor bo zaključil razpravo. Prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Cenjene poslanke in poslanci, popolnoma se strinjam z vami, ko ste rekli, da moramo upoštevati širši kontekst in tukaj je zelo pomembno upoštevati posledice gospodarske in finančne krize. V zadnjih dveh letih smo videli, eh, da je bila na preizkušnji politika konkurenčnosti, ne glede na to, ali govorimo o finančnem sektoru, avtomobilskem sektoru ali pa o sektoru stanovanja, o katerem govorimo danes večer. To je tudi test naše socialne politike, ne glede na to, ali govorimo o otrocih, starejših ali pa o brezdomcih. In ravno zato moram upoštevati vaša ustna vprašanja in eh, vprašanje konkurenčnosti na eni strani in socialne politike na drugi sta vprašanji, ki se prekrivata. In eh, zato je zadeva še veliko bolj kompleksna, eh, če tudi krize ne bi bilo, ampak sedaj je tudi kriza zelo pomemben dejavnik in izkazalo se je, da trg ni deloval. To velja tako za finančni sektor, kot tudi za sektor stanovanj. To je postal pereč problem in eh, videli smo, da tržne sile ne morejo zadovoljivo rešiti te problematike. To ne velja samo za tiste, ki so zelo revni, ampak to velja tudi za eh, druge kategorije prebivalstva. Zato bi pravzaprav nasprotoval pristopu, ki bi rekel, da bi tukaj omejevali načelo socialnih stanovanj in eh, da bi jim ta stanovanja dali na voljo samo najbolj revnim slojem prebivalstva. To je še posebej pomembno zaradi raznolikosti evropskih držav, ravno tako zaradi načela subsidijarnosti. Ravno zato bi ustrajal pri tem, da bi te definicije v tem kontekstu prepustili v pristojnosti držav članic. In na to mislim, da sem tudi že omenil uvodoma, ko sem odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa se sedaj ponovno vrnem na nizozemski primer. To je primer, ki je bil v središču današnje razprave. Dovolite mi, da še enkrat ponovim, da Evropska komisija nikakor ne nalaga meril ki so bila upoštevana v nizozemskem kontekstu, to ne nalagamo drugim državam članicam in popolnosti upoštevamo načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da so države članice tiste, ki morajo upoštevati konkretna merila in eh, upoštevamo načelo pogojenosti. To velja tudi za nizozemsko schemo in dovolite mi, da omenim, da je ta zgornja meja in ta velja eh, samo za Nizozemsko in pokriva 43 odstotkov nizozemskega prebivalstva kar nedvomno presega okvir najbolj revnega prebivalstva. Še več, socialna mešanica, socialna kohezija eh, sta še naprej pomembni načeli javne politike v tej državi. Gre za upravičen pristop, kar pomeni, da socialna stanovanja niso namenjena samo tistim, ki so izjemno revni oziroma eh, imajo nevarnost, da bi prišli pod prak revščine. Evropska komisija je v zadnjih letih eh, tudi eh, poudarjala, da moramo zagotoviti stabilnost eh, družbe v širšem kontekstu in ravno zato moramo biti izjemno občutljivi za ta vprašanja. Naj omenim še eno zadevo. Evropska komisija preverja pomoč, eh, ki se namenja stanovanskim podjetjem, ampak subvencije, ki se namenjajo neposredno državljanom, niso predmet pregleda, ko govorimo o državni pomoči in pravilih na teh področju. Potem ste govorili eh, tudi o širšem kontekstu, to so socialne javne storitve splošnega pomena. Ravno zato bi bilo dobro, da se dotaknem tudi tega vprašanja. Naj omenim naslednje. Poleg stanovanj upoštevamo še ostale storitve splošnega pomena, to so predvsem socialne storitve. Igrajo preventivno vlogo in imajo pomembno vlogo pri socialni koheziji in politiki. Upoštevamo vse plasti prebivalstva, ne glede na dohodek in bogatstvo. Evropska komisija je to zelo jasno povdarila v sporočilu iz leta 2007. Tukaj smo opredelili cilje in merila za organiziranje javnih storitev. Evropska komisija je zavezana temu, da spodbujamo enakost pri zagotavljanju socialnih javnih storitev. Če ponazorim, podarjamo okvir enakosti tudi pri univerzalnosti socialnih javnih storitev in to smo podarili tudi znotraj ekonomsko-socialnega odbora. Ob koncu še tole in s tem bom izčrpal svoj odgovor. Nekatera vprašanja so se navezovala na dolgoročni eh, časovni okvir, govorili ste tudi o prihodnji finančni perspektivi. Strinjal bi se z vami, ko ste rekli, da je nujno, da upoštevamo raznolik kontekst in da bo to nedvomno vplivalo tudi na stanovansko politiko. Potem moramo upoštevati tudi prenovo, energetsko učinkovite stavbe in po našem mnenju eh, to moramo upoštevati tudi z vidika tako imenovanih zelenih delovnih mest. Nedvomno bomo sprejeli konkretne ukrepe na tem področju ne bomo pa seveda imeli enotne evropske stanovanske politike. Poleg tega bomo obravnavali eh, druge pomembne probleme, recimo zagotovili bomo stanovanske storitve za najbolj eh, ranljive plasti prebivalstva, delimo za romsko prebivalstvo, poleg tega bomo temu namenili eh, tudi socialne strukturne sklade in v tem primeru bomo upoštevali najbolj ranljive socialno prikrajšane skupine. Upoštevali eh, bomo številne države članice, ko bomo oblikovali ta pristop. Pomembno pa je tudi, da imamo res zelo raznolik pristop pri oblikovanju omenjenih ukrepov. Ne na zadnje gre za to, da obstajajo razlike na ravni držav članic glede na socialne potrebe. Določene odločitve in rešitve, ki jih eh, sprejmemo in veljajo za tiste države, kjer so dohodki zelo visoki, eh, so politike, ki jih nikakor ne moramo nalagati drugim bolj revnim državam članicam. Najlepša hvala. Drage kolegice in kolegi, s tem je ta točka zaključena. Sedaj se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. To so varnostni in preventivni ukrepi na naftnih ploščadih v Evropski uniji. Tu gre za izjavo komisije.